<clears throat> Nadaljujemo z zasedanjem. Dobro jutro, gospe in gospodje. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Wolfa Klinca o podjetjih za kolektivne naložbe za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje. Gre za prenovitev. Prvi govornik je gospod Klinc. Štiri minute, prosim. Hvala. Gospod predsedojoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, julija 2008 je Evropska komisija podala svoj predlog.